Bene, cari colleghi, allora la... Dragi kolegi, nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja ste že prijeli. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne. V tem trenutku nihče nima pripomb, torej je zapisnik včerajšnje seje sprejet. Sedaj pa prehajamo k prvi točki dnevnega reda. Gre za izjavo komisije o potresu.